colleghi e con... Kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da lahko odprem to eh, izredno sejo odbora za zunanje eh, zadeve in da eh, je z nami eh, gospa Ashton. Predsedujem na mesto kolega Broka, ki se upravičuje, vendar je zaradi nepričakovinih okoliščin. Eh, mora ostati v Nemčiji na ustavnem sodišču v Karlsruhe, torej ima pravo opravičilo. Eh, v imenu vseh želim eh, čestitati baronici Ashton za upravljeno delo v pogajanjih z Iranom. V prihodnih mesecih bo bistveno, kako se bodo razvila pogajanja, to bo ključno obdobje in baronica Ešten, rekli ste, da se morate osebno angažirati, da se dejansko spoštuje dogovor z iranske strani oziroma dosežen z iransko stranjo. Uh, Eh, na žalost pa Iran ni edini problem, s, se, s katerim se soočamo. Eh, uspeh eh, med pogajanji, v pogajanjih med Izraelom in Palestino je enako pomemben, če želimo stabilizirati bližnji vzhod. In dialog da bi se našel politični rešitev konflikta v Siriji, pa je bistven, da rešimo ne samo humanitarno, ampak tudi politično krizo ter etnično in verski razpad Sirije. Zaključil bom z dvema komentarjama. E, vsi Eh, smo spoštovali vašo odločitev, da ste odpotovali v Ukrajino in zato nas zanima, kakšno je vaše mnenje, kako, lahko, kako se bo politično razvijala ta država, ali je možnost izvesti medijacijo, ali se lahko spremeni politična usmeritev eh, predsednika Junukoviča eh, na. Eh, osnovi pogojev, s katerim za podpis pogodbe, potem pa dogovor z eh, Centralno Afriško republiko. Eh, glede na zaključke sveta, ki govori o resnosti situacije v tej državi in ali lahko res preprečimo pokole, do katerih prihaja. Eh, sprva vam dajem za uvod eh, besedo, potem pa bodo sledile vprašanja in komentarje kolegic in kolegov. Izvolite. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči. Res mi je všeč, da sem spet tukaj na odboru za zonanje zadeve, na odboru AFET. Vsi vedemo, da se bližajo Eh, prazniki, želim vam vesel Božič in srečno novo leto. Naj vas na kratko, naj vam na kratko sporočimo, čim je bilo govora na odboru za sveta, torej na seji sveta za zunanje zadeve, čim krajše bom zato, da bo ostalo več eh, časa, da se lahko uh, pogovarjamo poznaje. Osnovne zadeve bom omenila. Eh, začeli smo v zaprti seji, kjer sem ministre obvestila o izidu pogajanj z Irano. V teh pogajanjih sodelujem že, kot veste, več kot tri leta. In od med 20. in 24. novembrom smo uspeli skleniti Eh, prinesti eh, skupni na akcijski načrt za to, da se eh, jedrski iranski program mirno reši. To, kaj je govora o, tudi o omejevalnih ukrepih. Eh, dogovor dosežen v Ženevi je po mojem pomembni diplomatski preboj. Sedaj pa moramo prejti na njegovo izvajanje. Včeraj eh, sem se srečala z eh, namestnikom za zunanje zadeve, ambasadorjem Aračijem, ki je bil glavni partner, ključni partner v teh pogovorih pogajanjih. Tehnične pogajanja so se uh, eh, zaključile prejšnji teden in se spet eh, nadaljujejo v četrtek ta teden. Z ministrom Zarifom sem se tudi dogovorila, kako, ko preidemo na implementacijo, uh, začnemo tudi naprej se pogajati o nečem, kar bom upam uh, celovita rešitev. Uh, vsi veste, kako občutljiv je ta diplomatski. Uh, proces občutljiv in moram le reči, da sem osebno v imenu Evropske unije predana, da se ta zaključi. Um, na, ukvarjali pa smo se tudi z zunanje političnimi vodiki širitvenega paketa Srbija-Kosovo dialog je bil na dnevnem redu. V veliko veselje mi je bilo, da sem bila vključena v ta izjemen proces in ugotovila smo, da prejšnji petek, ko smo se srečali, to je bil um, 20. že dialog, nekateri so trajali uh, posamično tudi do 14 ur, vsi so bili večurni, rezultat uh, dela je sedaj povsod viden. Včasih eh, so moja pričakovanja bila presežena, naprimer v eh, primeru lokalnih volitev na Severnem Kosovo. In tukaj se moram zahvaliti Robertu Galtjeriju za odlično upravljeno delo, ki, ko je vodil eh, opazovalce volitev v izrednih okoliščinah. Najlepše hvala. Potem smo pa na samem svetu se sprejeli pogajalski okvir za Srbijo in se dogovorili za medvladno konferenco, kjer se bodo začela pridružitvena pogajanja eh, januarja 2014. Upam, da bomo z začetkom eh, teh pogajanj poslali pomembno sporočilo ne le Srbiji, ampak celotni regiji. Ravno tako upam, da eh, stabilizacijsko-asocijski <clears throat> sporazum s Kosovom bo Eh, sklenje naslednje leto. Mislim, da mora biti eh, model Kosova in Srbije model, eh, po katerem ne se zgleduje celotni Zahodni Balkan. In tukaj sploh ni vprašljiv prispevek EU, ki je pripravila predsednike, da so podpisali ta dogovor za Albanijo. To pomeni pozitivni signal in pričakujemo, da ji bomo junija 2014 dodelili status kandidatke na osnovi poročila komisije. To je pa tudi signal ne samo v Albaniji, ampak celotni regiji in stabilnosti v njej. Ne na zadnje, kar nekaj časa smo porabili eh, za oceno eh, vrha vzhodnega partnerstva v Vilniusu, ki je prinesel eh, bistvene rezultate za eh, Gruzijo in Moldavijo z možnostjo podpisa pogodbe naslednje leto. Po Vilniusu pa bomo morali obema državama zagotoviti še več podpore. Eh, seveda pa smo ogromno časa namenili tudi Ukrajini. Kot veste, prejšnji teden sem bila v eh, Ukrajini, v Kijevu. Dvakrat sem se srečala s predsednikom Janukovičem, z civilno družbo eh, in imele mnoge druge sestanke. Ministri so še enkrat na eh, svetu potrdili, da so pripravljeni podpisati asociacijski sporočun, sporazum eh, z ustreznimi dodatnimi sporazumi eh, takoj, ko bo Ukrajina na to pripravljena in ko so pogoji izpolnjeni. Mislim, da je to tudi najboljši način, eh, da se rešijo kratkoročni gospodarski problemi, pa tudi zastavi pot za dolgoročno reševanje teh problemov. To je prav gotovo signal mednarodnim trgom in finančnim inštitucijam in upam, da je to tudi eh, osnova za politične in gospodarske reforme. Ministri so potrdili javno eh, podporo za. Uh, v Ukrajini za Evropsko unijo, kot smo še enkrat videli prejšnji, pa tudi, prejšnji vikend, pa tudi cel teden in na obeh sestankih z predsednikom Jakovičem je, eh, je on potrdil, da so pripravljeni podpisati ta um, sporazum in pogovarjali smo se tudi o vseh gospodarskih izzivih gospodarst, v, eh, v Ukrajini. In pripravljeni smo še naprej se angažirati in pomagati Ukrajini iz tega političnega zastoja. Eh, pomagali bomo pri dialogu. Včeraj sem dobila eh, pisma treh opozicijskih vodi eh, in jasno sem povedala, da bom osebno in drugi v Evropski uniji eh, pripravljeni pomagati v tem dialogu, če bo to prineslo dodano vrednost. V Ukrajini sem rekla, da moramo, morajo imeti ljudje še naprej pravico združevanja in izražanja, da je treba preprečiti kakršna koli nasilja, da je treba preiskati nasilna dejanja, do katerih je prišlo in seveda, da se morajo pridržani demonstranti osvoboditi. To je osnova za reševanje politične krize te države, zato da lahko naredi korak naprej. Pogovarjali smo se o južnem sosedstvu, vse predvsem bom govorila o Siriji. Eh, govorimo o dveh aspektih eh, dve te krize. Prva je grozna humanitarna situacija. Veliko sestankov je potekalo z mnogimi um, agencijami Združenih narodov, uh, ki se maksimalno angažirajo in ki pozivajo k temu, kaj je treba narediti. Eh, vendar ne le samo v Siriji, ampak tudi v eh, sosednih državah, pa tudi v državah EU, na eh, čigar vrata vedno več ljudi trka in išče podporo in azil. Pričakujemo tudi Ženevo 2, Pierre Lamont je ravno kar prišel z laktarjem Ibrahimijem, se pogovarja o možnostih uspeha Ženeva 2 in uh, začetka novega procesa. Zelo smo pripravljeni podpreti vlogo civilne družbe in še posebej nas zanima zastopanost žensk v delegacijah, ki bodo sodelovali na pogajanjih Ženevi 2. Pier in Laktar eh, sta to izpostavila kot posebno pomembno in potrebujemo podporo. Um, tako da so ženske res prisotne eh, v pogovorjih in ne le na marginah. Seveda moramo narediti vse, kar je v naši moči, eh, da izboljšamo regionalno sodelovanje, podpreti moramo diplomatske napore in eh, vzdrževati lasne diplomatske stike, ne le z ljudmi v Siriji, ampak tudi zunaj nje in pravzaprav po celi regiji kjer eh, se bo prav gotovo našlo rešitev, če se bodo vsi povezali. Ravno tako smo eh, govorili o uničevanju kemičnega orožja, tukaj eh, delo dobro napreduje in seveda govorili smo tudi o logistični podpori. Ehm, Pod Damo, bomo dali OPC dvojni V za financiranje zadnje faze programa uničevanja orožja. Sedaj pa situacija v Centralnoafriški republiki. Ta je, bi rekla, izredno zaskrbljujoča, alarmantna. Odločno smo um, posredovali oziroma se povezali za Francijo in podpiramo njeno uh, posredovanje uh, in zagotavljamo tudi resno humanitarno pomoč. 18,5 milijonov smo nakazali v ponedeljek. Ampak več moramo narediti, da ta eh, krizo premagamo in pomagamo ljudem po vsej državi. O tem bo govora tudi na Evropskem svetu, pa tudi uh, o tem se bomo pogovarjali z afriškimi partnerji, da se hitro odzovemo na te eh, krizne razmere. To, kar se dogaja v Afriki, je eh, po mojem mnenju eh, povezano za situacijo v Južnem Sudanu, v Jupi in drugje in tam sodelujemo z našo delegacijo, vzpostavlja se platforma, na kateri bomo ugotavljali, kaj lahko še več naredimo na tem področju, v tem območju, mislim. Uh, Eh, in potem Mijamar Burma eh, delovna skupina. Eh, zahvaliti se moram evropskim parlamentarcem za resno pomoč in opravljeno delo pri dveh dneh, ki sem jih opravila v Burmi. Eh, srečala sem se z eh, predsednico San Suu Kyi in drugimi in to je bila res eh, vrednost za vse, ki živijo v tej državi. Najlepše hvala. Sedaj pa prva, prvi krok v katerega bodo vključeni koordinatorji. Vsak ima na voljo dve minuti. Prvi je na vrsti gospod Salafranka. Eh, hvala, gospod eh, predsedujoči. Lepo pozdravljena, eh, gospa visoka predstavnica. Zadnje čase ste bili zares zelo delovni in čestitam vam. Uh, za to, kar ste dosegli v pogajanjih z Iranom. Bomo videli, kako se bodo stvari razvijale v naslednjih šestih mesecih. Komenili ste pa tudi situacijo v Siriji. Tukaj imamo določena uh, pričakovanja od pogajan, ki se bo začela januarja v Ženevi. Kaj pa vi tukaj pričakujete? Okoliščine v eh, sosednjih državah so zares grozne, videl sem eh, zaključke sveta in obstaja velika nestabilnost, eh, ki je še posebej prisotna v Libanonu. Pa zanima nas tudi situacija v Ukrajini. Torej, kako vi ocenjujete. Um, sporazum eh, med Ukrajino in eh, Rusijo, ko gre za eh, cene naft, plina in finančno pomoč. Ali se bo uh, potem čez nekaj časa podpisal sporazum o uh, carinski uniji. Uh, spremljali smo vas, ko ste bili na obisku v Ukrajini, ponudili ste možnost eh, medijacije. To smo omenjali tudi kot v rezoluciji Evropskega parlamenta in ne na zadnje še dve vprašanje imam. Kako vi vidite? Eh, zaključke eh, sveta za splošne zadeve glede eh, revizije službe za zunanje delovanje. Eh, kratko, eh, srednjeročno naj bi to bilo zahtevalo več časa ali imate še dovolj časa pred zaključkom svojega mandata ali pa boste to nalogo prepustili svojemu nasledniku ali naslednici. Vem, da imate zelo veliko dela, ampak ne smemo pozabiti na Latinsko Ameriko januarja s Santiago. Uh, bomo, uh, pregledali eh, pridružitvene pogodbe z Mehiko in Čilejem. Torej, eh, pred koncem eh, tega komisije lahko imamo um, tolo, uh, mandat za pogajanja. Gospa Gomeš, najlepša hvala. Čestitala bi vam za dosežke v Iranu. Ta je eden od zainteresiranih strani v Siriji. Eh, Sirija zahteva vse eh, zainteresirane strani, da ne bi prišlo do eh, reševanja na vojaški način. Kaj pa vi pravite drugim zainteresiranim strani, kot so Katarci, Saudici in tako dalje? Torej mislim na vse stranke pogajanj v Ženevi 2, vse pogajalce. In uh, glede eh, gospodarskih implikacij eh, situacije eh, z, v Ukrajini in po sporazuma z eh, Rusijo. Kaj pa mi v Evropskem parlamentu lahko naredimo, da podpremo vas, vaše delovanje eh, za to? to, kar je treba narediti v Ukrajini. In ne nazadnje, glede Afrike, rekli ste, da je v Centralno Afriški republiki situacija alarmantna, Francija je tam manj ali več prepuščena sam sebi, Južni Sudan, lahko bi omenila tudi Mali ali pa druge države, kjer je naprimer padu um, portugalsko letalo. Dobro, gre za prim države, kjer nimamo naših eh, misij in odkudar smo jih umaknili. Torej, kje je ta naša služba za zunanje delovanje? Kam gre? Ali se ministri pravilno odloča? Ali ste na razprava na zadnjem svetu uh, uspeli uh, uh, pregledati, kakšno je financiranje teh misij, kaj ti gre za povezavo eh, politično-civilnega pristopa, zato da se izvaja strategija vladavine prava. Kje smo pri tem? Eh, Grazie, onorevole Provera. Gospod Kacin. Hvala, gospa Ešton, dovolite mi, da vam v imenu skupine Alde izrečem čestitke za vaše uspehe pri skupni zunanji politiki Evropske unije. Po vaši zaslugi skupno zunanjo politiko imamo, je prepoznavna tako v Evropski uniji kot v Evropi in v svetu in zagotovo ste bistveno bolj pomembna igralka, kot pa je kdorkoli pričakoval takrat, ko ste prevzela to funkcijo. Še enkrat vam čestitam, vam in obema sodelavcama, ki sta danes z vami, pa tudi celotni službi. Kar zadeva Iran, vam želimo operativne implementatorje ljudi ki bodo vendarle to upanje implementirali v praksi in potrdili strateško politiko evropske unije. ko pa gre za zahodni balkan dovolite da začnem še z enim komplimentom vi trije vi eh, ivica dačić in hasim tači ste najboljša trojka z največjim prestižem tako v evropi da ne govorim v zahodnem balkanu in želel bi da bi našla še kakšna dva taka partnerja, ki je drugje. Nekakšno tako trojko bi potrebovali v primeru Ukrajine. E, trojko, ki je posvečena strateškim izzivom, ki je zavezana medsebojnemu sodelovanju in ki je predvsem verodostojna doma in povsod na tujem. Torej čestitke za e, dosežke v zvezi s Srbijo in Kosovom. Bi pa izkoristil priložnost, da vendarle omenim, da je današnji dan zgodovinski tudi zato, ker je Črna Gora začela pogajanja na poglavjih 23 in 24. Ne zato, ker je to prva država, ki de facto odpre ti dve poglavji na začetku, ampak ker je istočasno odprla tudi poglavji 5 in 6 in 20, ki govorijo o javnih nabavah, ki govorijo o boju zoper sistemsko korupcijo, ki pravzaprav drugače gleda proces harmonizacije čestitke za Vilnius oziroma Gruzijo in Moldavijo. Eh, Ker pa zadeva Ukrajino, pa bi vam postavil konkretno vprašanje. Eh, ruski predsednik Putin je igralec. Ni igralec izza odrja, ampak nastopa na glavnem odru. In zaradi tega bomo morali z njim igrati bolj aktivno in bolj odločno. Kaj načrtujete na tem področju? In zadnja stvar, eh, sistemska korupcija je problem Ukrajine ugrabili so demokracijo, vrniti jo je treba nazaj ljudem, kaj lahko storite na tem. Hvala lepa. Kromberg, dve minuti per i verdi. Per cortesia, vi... Dve minuti, uh, eh, Kromberg za zelene, prosim držimo se bese uh, časa, veliko ljudi je še na vrsti, uh, prosim, sicer gospa Eštenova ne bo mogla odgovoriti. Hvala lepa tudi sama se pridružujem tistim, ki so vam čestitali glede Irana. Delegacija z Iranom se je ravno danes vrnila iz Irana in imeli smo veliko razprav s parlamentarci, nevladnimi organizacijami in zunanjim ministrstvom v Teheranu. V Teheranu smo bili v času, ko smo videli nove nova poročila o globalnem tisku. Ameriško finančno ministrstvo je podalo tist nekatere podatke in odziv Irana je bil negativen. Zunani minister je tudi dajal tis, da pravzaprav ti seznami niso prikršitev eh, ženevskega sporozuma, morda samo v duhu in da bodo sledila resna pogajanja. Poslanci pa so bili bolj kritični in so videli to kot eh, kršitev sporazuma, prav tako pa so kršili, eh, oprostite, krivili ZDA, tako da je obstajalo kar nekaj napetosti. Ni bilo razprave o Iranu, ali je šlo za nove, stare sankcije, ali je šlo za kakšne podrobnosti glede teh razmer. Torej, zunanje ministrstvo je sledilo stališču hardlinerjev, ti so bili kritični. In sedaj me torej zanima, kaj menite z vašega stališča eh, glede teh objavljenih podatkov finančnega ministra ZDA, kako bi jih vi opredelili. Enok, dve minuti. Lady Ashton, tukaj sem, hvala lepa. Tudi sam bi vam čestito za zelo dobro leto, za od dogovora Beograd-Priština do sedaj dogovora glede jedrskih ambicij Irana, kar se tiče obogatitva Irana. Urana. Najprej glede Ukrajine. Dejali ste, da je predsednik Janukovič vam potrdil, da si želi še podpisati pridruženega sporozuma. Vendar pa, če potem pogledamo bio Sočijo in Moskvi, to potem ni skladno s tem, sedaj ga rešuje Rusija. In verjetno bo sedaj podpisala sporozume z Rusijo. Ne vem, kako se skupaj to izgleda. Če se vrnem na to, kar je dala gospa Gomaš, kaj bi lahko storili mi, da bi neutralizirali ali zadostili temu, kar ponuja Rusi. Kaj bi lahko torej storili, da bi jim pomagali. In potem seveda tudi, ali bi uvedli morda sankcije tako kot proti Belorusiji, glede na to, da je bilo nasilje na Majdanu. Prav tako seveda vemo, da Rusija želi svoje nekdanje republike spraviti v svojo sfero interesov. Ali bo to vplivalo na odnose med EU in Rusijo, bi to še vedno veljalo, tudi če bi Rusija odkrito podprla nasilje na Majdanu. Kar se Irana tiče, tukaj ne vemo, da smo imeli kar precej težav v preteklosti. Kaj se bo zgodilo, če bodo čez šest mesecev ugotovili, da kršijo osebino sporozuma? Kako bomo ponovno uvedli sankcije? Kako bi to lahko v praksi izvedli, če bo to potrebno? Ko bomo sedaj odmrznili sredstva, ki jih bo finančno ministrstvo dobilo na voljo in potem Centralna Afriška republika, ali bi lahko uporabili bojne skupine, ki jih še nikoli nismo do sedaj. Bi lahko morda te bojne skupine lahko pomagale pri stabilizaciji te države? Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi sam imam vprašanje. Brnica Ashton, glede Sirije. V veliko delih te države vidimo ekstremistične muslimanske skupine in Al-Kaido, ki uveljavlja svojo zakonodajo, svoje zakone. nekateri govorijo, da moramo spet stopiti v stik za, šano, za sadom. In mislim, da so bila tudi poročila v Financial Times v tej smeri, da bi torej, ne glede na to, kako slabe so razmere, to ni tako slabo, kot so džihadistične skupine, ki bi lahko uveljavljali svoje zakone po svoji državi. Ali menite, da bi to lahko bil politični neuspeh ali politični pragmatizem v smislu Machiavellija. Kaj menite o tem? Hvala lepa. Zelo zanimivo vprašanje, če mi dovolite. Gospod Salafranka, naj začnem z vami. Hvala lepa za prijazne besede glede Srbije, Kosova in Irana. Pričakovanje glede Ženeve 2. Moje pričakovanje so, da je to začetek postopka. Nimam kar tako pričakovan, da bi lahko to končali v enem dnevu v Ženevi. Upam pa, da bomo začeli z dialogom, ki bo najprej vodil do premirja in bomo tako lahko začeli s humanitarno pomočjo. To je najpomembnejše. Ustaviti vojno in nahraniti ljudi in poskrbeti za njih. Upam, da to, kar Ibrahimi počne z vsemi, da bo to omogočilo, da bomo za mizo spravili vse tiste, ki lahko vplivajo ali neposredno nadzorujejo to, kar se dogaja, da bo to začetek tega postopka. To bo izredno težavno, to je jasno. Vse, kar vidite, kar preberete z veliko ljudmi, se pogovarjamo iz Bruslja in posod drugot in skušamo to zagnati, kajti če tega ne bomo zagnali sedaj, nam nikoli ne bo uspelo. Pravi imate, krhkost Libanona je pomembna. Ne gre samo za politično težavne čase. 25% prebivalstva je beguncev iz Sirije. To še otežuje razmere in počnemo veliko, da bi skušali podpreti begunce, pa tudi politični proces in da bi Libija, da Libanon spet dobil vlado. Sedaj bomo vključili kar nekaj vprašanj, tudi vprašanje gospoda Tenoka glede Ukrajine. Ponovila sem to, ker je Janukovič to vse čas ponavljal, da želi podpisati ta sporozum, da želi da Ukrajina vstopi v ta sporozum, da ga podpiše. Ne vem, ali je to resnično mislim ali ne. Povedala sem samo to, kar je stalno ponavljal. Njegova težava, kot jo je opisal, pa so kratkoročna ekonomska vprašanja Ukrajine. Prav tako priznava in tu se strinjamo, da potrebuje dobri odnos z Rusijo. Ne gre za ali ali, gre za in in. E, seveda potrebuje dobri odnos z Rusijo, tudi mi imamo dobre odnose z Rusijo, imajo trgovinski sporozum z Rusijo. To se lahko in bi se moralo nadaljevati. Veliko nesporazumov glede posledic sporozuma z nami je bilo. Seveda, lahko potem razložimo, kaj bi to dejansko pomenilo. Naprimer, če si ogledamo načrtovano rast gospodarstva v Ukrajini, bo to imelo posledice tudi za rusko gospodarstvo. Pozitivne posledice. To nikakor, ta sporozum nikakor ne pomeni, da bo to imelo negativne posledice za Rusijo. Seveda bo potrebno prestrukturirati določeno industrijo, da pa to lahko storijo s podporo finančnih institucij, ki se že zanimajo za to in že delujejo v Ukrajini. Prav tako imamo ponudbe, ki so na voljo v Ukrajini iz različnih virov, tistih, ki bi zelo radi podprli prihodnost Ukrajine. Torej, kratkoročno vprašanje lahko razrešimo, so prava, lahko jih razrešimo in sicer v kontekstu tega dogovora. In prav tako mislim, da je pomembno vedeti, in to sem dala na tiskovni konferenci v Ukrajini, da nič, kar sem slišala, ni šlo v smeri, da bi ne mogli razrešiti teh vprašanj. Se bom na Ukrajino še navezala kasneje. navedla sem kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne pomisleke, ker želim razrešiti kratkoročne težave za časa svojega mandata. To so tiste zadeve, kjer ne, ni potrebno spremeniti zakonodaje in gre za dobre prakse. To, kar smo se naučili, kajti v bistvu smo še na začetku spostavitve naše službe EAS. Tako da bomo skušali vse skupaj vljaviti kar se da hitro. Seveda imajo države članice različna mnenja in svet mora sprejeti svoje odločitve glede na konsens. Upam in menim, da bo to obdobje, ko bo parlament vse skupaj nadziral in bo pomagal mojemu nasledniku, da bo naslovil te pomisleke. Morda ne bodo samo ti, morda, ko se bo služba razvijala, bodo druga vprašanja, ki bo potrebno razrešiti. Tukaj smo in upam, da ta dokument o pregledu delovanja IAS e ne bo nekaj, kar se bodo ljudje samo površno pogledali, ampak da jih bo to zanimalo in bodo potem seveda skušali dodati točke, ki mislijo, da jih potrebno spremeniti. Podpora parlamenta je zelo pomembna in zato se zahvaljujem parlamentu in tudi vsem drugim. Latinska Amerika. Ne, ne bomo pozabili. Že načrtujem tudi obisk. Predsednik Barozo je bil v Panami in Kolumbiji pred kratkim. Pomembno je, da razvijamo odnose. Upam, da bomo na začetku naslednjega leta dobili zamisli o Merkosurju strani teh držav, da bomo lahko dosegli napredek. To mislim, da bi bilo zelo, zelo dobro. Zakaj je predsednik Barozo očel na ta obisk? Zato, da jasno pove, kako jih podpiramo nekatere razvojne politike, ki jih imajo. In upamo, da se bo to nadaljevalo. upamo, da bomo nazočili tudi na inauguraciji Mišel Bašle. To bo zelo zanimiva priložnost. To bomo skušali storiti sama. Zelo težko pa je včasih, ko se osredotočate na specifično vprašanje in ran in tudi Srbijan, ko se vzamete veliko časa. Tako da pač seveda skušamo obravnavati vse in bomo na to naslednjih mesecih tudi pazili. Gomeš, Sirija. kaj pravimo na pogovorih, da če ne bo miru s prijatelji, bo pač mir sovražniki. Torej, pomembno je, da se ti ljudje, ki sodelujo na pogovorih, odločajo. In v Ženevi 1 smo imeli skupino, ki je skušala te težave razrešiti. Potem pa smo imeli druge skupine in druge države, ki so igrale svoje vloge. Gotovo bodo skušali to zagotoviti. To je tudi naš pristop. Poskušali bomo podpreti prave ljudi in jih spraviti za mizo. Kar se Ukrajine tiče, kar lahko storil parlament, kar že počnete, je, da ste navzoči Ukrajini. Pošiljate sporočila vladi, poslancem, upam, da boste to počeli še naprej, kajti mislim, da je pomembno, da imamo redne obiske. Gineja Bisao, mislim, da moramo zagotoviti spet pravno državo. To je zelo težavno. Kot veste, smo se s portugalskim zadnjim ministrom pogovarjali o portugalskem letalskem prevozniku na Gajerko. Moramo pa seveda podpreti volilne postopke in postopek, ko bomo dobili novo vlado in da se bo vojsko maknila iz politike. To moramo zahtevati. SZVP, to je seveda pomemben del razprav sveta. Pripravili smo obsežen dokument prav zato, da bi se predsedniki vlad in držav pogovarjali o tem, kam bomo šli v prihodnosti in to mora biti seveda del tega, kar počnemo, globalno gledano v EU. Imamo dobre misije, včasih se moramo umakniti, moramo imeti določeno, določen čas trajanja, moramo pa v svetu imeti to razpravo in pripraviti smernice za naslednje leta. Mislim, da tega, o tem nismo razpravljali od leta 2008. Gospod Kacin, Srbija, Kosovo, jaz, najboljša trojka, da to je lepo z obema premijema dobro sodelujem in rada sodelujem z njima. Upam, da bosta sporočilo, da je možno stvari urediti razširjeno na celotno regijo, kajti bila sta izredno pomembna in sta dobro delovala pri reševanju nekaterih težav, ne da bi torej prešla prek meja, ki jih oba imata kar se tiče Rusije in celotnega vprašanja Ukrajine, spet. Ukrajina mora imeti dober odnos z Rusijo. Tukaj to ni vprašljivo in sporno. Ko smo se sestali z ministrom Lavrovom na kosilo Garka, smo mu to povedali. Pač narodi se odločajo in seveda potem morajo izpolniti to, kar želijo. In potem mora seveda razmisliti, kaj jih uvira na poti in kaj lahko storimo mi, praktično gledano, pri izvedbi vsega tega. Razprave v Moskvi in predsednik Janukovič je tudi govoril o tem. Razprave so se dotikale stabilizacije cen plina in potem tudi znižanja. In potem, kar se tiče nakupa državnih obveznic Rusije, mislim, da gre za 15 milijard obveznic. 15 milijard dolarjev. To so torej sporazumi, ki, kolikor vemo, preučujemo jih še, ne preprečujejo nam napredka pri dosegi sporazuma. Kot sem že dejal, vsakih nekaj ur smo pripravljeni pripravljen podpisati sporazum. Delo je bilo upravljeno, pripravljeni smo, upam, da bo Ukrajina nadaljevala po poti, ki mi jo je večkrat zagotovil predsednik Janukovič. In mi bomo tudi seveda dali naše znake z naše strani, da smo pripravljeni na to. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh. Vaš obisko je rano, zelo zanimivo, da ste povedali, kaj, kakšni so vaši vtisi z tega obiska iz Irana tukaj je šlo za prejšnje sankcije, ti se z nami finančnega ministrstva ZDA, ne za te. Veliko krat je pač eh, način, kako se sporoča, pomemben. Iranci vedo, da je bilo kar nekaj pogovorov in z namestnikom ministrstva se o tem pogovarjala. Tehnični pogovori, to je dobra novica, se začenjajo spet v četrtek na Dunaju in upam, da bomo delo tudi zaključili. Veliko dela je bilo že upravljenega, da bi sedaj politični dogovor spravili v tehnični okvir. IAE e bo tudi navzoč, Schmidt je bil tam, tudi Armano, generalni direktor, tako da bomo zagotovili, da se bo to zgodilo. Gospod Tenok, nekaj vaših točk spodbude, mislim, da je resnično pomembno, da ne bomo sedaj imeli neke dražbe z Rusijo ali komorkoli drugim. IMF in Christine Lagarde sta jasno povedala, kakšno je njihovo stališče. EIB deluje v Ukrajini. Veliko je priložnosti za investicije in za razvoj v Ukrajini, da bi torej zagnali, pognali gospodarstvo naprej. Ne gre pa za to, da bomo kar tako ponujali denar. In to sem predsedniku jasno povedala. Seveda je možno imeti pomisleke, kako premikati sedeže industrije z enega kraja v drug kraj, da bi ga razvili, kako bi podprli industrijo, kaj storiti glede najrevnejših, ki so ogroženi, ker ni varnostnih mrež. Vendar pa, če si ogledamo potencial na dveh področjih, o katerem, katerih sem se pogovarjala, prvo kmetijstvo, drugo energija, da ne omenjam dela na področju infrastrukture in tehnologije. Resnične priložnosti za Ukrajino so, da razvije svoje gospodarstvo na visoko raven. Prav tako bi to trgom dalo določeno usmeritev, kar bi potem pomenilo, da bi lahko pritegnili investicije, ki jih potrebujejo. To so torej sporočile, ki jih posredujem in bom to počela tudi v prihodnje. Kaj bi se zgodilo, če bi ponovno uvedli sankcije? Rano? Imeli bomo izvedbeni sporozum, ki bo deloval, saj upam tako, in bomo tako dosegli napredek. Po mojih izkušnjah z Iranom je to točno tista pot, po kateri mislim, da trenutno gremo. In to je naša usmeritev, da imamo izvedbeni načrt, potem pa upamo, da bomo pripravljeni nadrevati z delom, ki smo ga že upravili in se skupaj dokončali. Zakaj ne upravljamo bojnih skupin? Kar nekaj držav članice je bilo, ki so menile, da ne bi smeli uporabiti vojaške zmogljivosti od Centralnoafriške republike v tem času. In seveda gre za to, da skušamo doseči soglasje med 28 državnimi članicami in takšnih razmerah smo. Predsedujoči, vi ste me vprašali o Siriji in še bolj specifično to moram sedaj poiskati, o pogovorih za sadom. Sad in režim sta kriva ubijanja in morije in tega, da niso zaščitili ljudi. In moja mnenje je preprosto, če se to zgodi, potem ne bi smeli biti na oblasti karkoli se bo že zgodilo v prihodnem in kakorkoli že se bodo razvijali ti pogovori o Ženevi 2. In upam, da bo napredek, moramo srcem dati novo priložnost, da bo na oblasti taka vlada, ki bo zagotovila napredek in blagostanje. In to je naš pristop. 75 odstotkov države je uničene, traumatizirani otroci, sodelavci pravijo, da še niso videli takih razmer. Ni zdravil, ni hrane. Razmere so strašne in to se ne dogaja daleč stran od nas. Karkoli se že se bo zgodilo v prihodnje, moramo zagotoviti, da bodo ustali eh, iz pepela, da bo prihodnost in vlada, da bosta taka, da bosta zagotovila najboljše ljudem, ne pa to, kar imamo sedaj. Ta pokol. Hvala lepa še 12 kolegov imam. Vsak dobi minuto in pol. Najprej gospa Gabriel. Merci, monsieur le président. Madame la représentante, tout d'abord, merci de votre... Hvala lepa, predsedujoči, visoka predstavnica, hvala lepa za vaše delo in za predanost. Čestitke. za upravljanje delo od začetka mandata. Kar se tiče bojnih skupin v centralno Afriški republiki in kar se tiče predsedniških volitev, najprej, kar se tiče nadrevanja prizadevanj Evropske unije, V Kongu imeli smo pogovore v kampanji. pred dvema tednoma sem tukaj organizirala sestanek in pogovarjali smo se o razmerah v Demokratični republiki Kongo. Mislim, da so nas zelo jasno slišali. Imamo resnično priložnost, da bi ustavili krok nasilja in da bi pomagali razvijati demokracijo. EU, Združeni narodi in vsi ostali mednarodni dejavniki, pa moramo biti enotni. Sedaj pošiljamo nasprotujoče se izporočila. Veliko držav povečuje svojo nazočnost in skušajo mobilizirati zmogljivosti na tem področju. Kaj pa mi počnemo? Dve vprašanji. Gotovo je potrebno ukrepiti vlogo Kinshase zato da bomo lahko zagotovili varnost. Kako naj zagotovimo, da ne bomo izgubili dodane vrednosti našega urada v gomi? Kako bi lahko poželi plodove dela, ki smo ga tam upravili? Like... Hvala lepa, Gualtieri, minuto in pol. Hvala lepa. Čestitam vam za uspehe na veliko področjih, še prav posebno, kar se tiče dialoga. Srbija Kosovo. Kot glavni opazovalec sem imel resnično priložnost videti, kakšen je potencial vseobsegečega pristopa, če to potem podpira močno vodstvo in geopolitična strategija. Potem pa še nekaj glede pregleda EAS. Kot veste, pozdravljamo pregled julija 2013, ki tudi govori o najpomembnejših vprašanjih, ki so priporočili parlamenta. Tako da to torej cenimo. Imamo pa tudi sklepe sveta. Kolega Kasala Franka je o tem že poprašal. Dve točke glede tega. Prvič. Svet ločuje med kratkoročnimi in dolgoročnimi priporočili. Naš pristop pa je bil tak, da smo skušali zagotoviti več kontinuitete v postopku. kako bi torej povezali kratko in srednje ročne cilje. Potem pregled EAS, kako bi lahko krepili zunani vidik Evropske unije. V sklepih sveta je to tudi že zapisano, da bi morali povečati naše zmogljivosti. Naš pristop pa je tak, da bi se morali osredotočiti na ljudi, ki imajo izkušnje, da bo to, to je torej naše stališče in to želimo posredovati. Želim pa slišati vaše pripombe na to. Gospod Duff. Um, um Hvala lepa. Dobar dan. Gajerk izraza, izraža upravičeno resne pomisleke glede in zaskrbljenost glede krize v Centralnoafriški republiki sedmi odstavek sklepov o tej državi. Se zdi, da govori o tem, da bi lahko razmišljali o misiji SZVP. Edini organ, ki lahko sprejme to odločitev, da napotimo bojne skupine, je Evropski svet. In resnično upam, da boste zmogli s predsednikom Barozom uveljaviti takšno odločitev, da bo tak sklep sprejet. Kajti, če ne bomo odločni glede Centralne Afriške republike, potem ne bomo samo izneverili ljudi tam, ampak bomo potem si morali zastavljati vprašanja o samem smislu bojnih skupin, ali gre samo za diplomatsko pirueto, ali pa imamo bojne skupine zato, da rešujejo življenja ljudi. Dobili ste izraz podpore konzervativca britanskega konzervativca in sedaj še liberalca. Morda bi vsi tri imeli določeno raven vpliva na odločitev britanske vlade, ko vedno eh, blokirajo uporabo vojnih skupin. Hvala lepa, gospod Šulc. Minuta in pol. Hvala lepa. Tudi sam bi se zahvalil gospe Ashton. Hvala lepa za politični angažma in dobro delo na področju ozornane politike Evropske unije. Predsednik Janukovič je dobil kratkoročno pomoč, ki jo ta država očitno potrebuje. 15 milijard dolarjev posojila iz Rusije in znižanje cene plina za tretjino ali je ta ruska podpora, ta pomoč vezana na pogoje, da se Janukovič odrače EU. In drugo vprašanje je, omenili ste pripravljenost na dialog Evropske unije. Mar bi ne morali jasno in glasno povedati, da smo pripravljeni prevzeti vlogo posrednika, moderatorja na okrogli mizi v Ukrajini, kjer bi sodelovali ugledne osebnosti. Ja, Hvala, gospod Štir. Well, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj tudi sam čestitam za dogovor z Iranom in za reševanje vprašanja Beograd-Priština. Iran nam še vedno predstavlja velik izziv. Tudi v Ukrajini se pojavljajo težave. Rusija ima vedno več vpliv, ne samo tam, ampak tudi druge po kontinentu. Največjo mejo pa imamo z Bosno in Hercegovino. Včasih se mi zdi, da nekateri akteri zunaj Evropske unije, kot je Rusija in Turčija, tam predstavljajo več vpliva kot Evropska unija. Še vedno nimamo koherentne politike v zvezi z tem zelo pomembnim delom Balkana. Stabilnost regije je odvisna prav od tega. Moje vprašanje je naslednje. Ali lahko zadeve uredimo, govorimo z enim glasom. Za nekatere države ni tako problematično, da ima Turčija več vpliva tam kot mi, ampak eh, drugi se s tem ne strinjajo. Me zanima, ali lahko kaj storimo v zvezi z Bosno in Hercegovino. Hvala. Zeja. Gospode Kajzer. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Baronica Ashton. Čestitke sem izrazila že v svojem pismu, zato tega sedaj ne bom ponavljala. Sirija in Južni Sudan. Sirija. V zvezi z Ženevo 2 me zanima, kakšno vlogo bo po vašem mnenju odigrala Evropska unija. Tako da bi poskrbeli, da bomo mi in tudi vi imeli visok profil, kakor je veljalo, veljalo v pogajanjih z Iranom. Mislim, da moramo poskrbeti, da bomo imeli določen profil, vaše dejavnosti se morajo nadaljevati, to je jasno, ampak eh, to je dogodek, ki bo pritegnil pozornost medijev. Južni Sudan, bila sem poročevalka in pred kratkim smo sprejeli poročilo o Južnem Sudanu, to je bilo v zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburu. Poudarili smo krhkost in eh, morebitne nevarnosti za demokracijo zaradi tega režima, ki je na oblasti. Zanima me, kakšna je vaša analiza dogodkov na terenu. Delegacija, s katero sodelujete, vam je prav gotovo poslala kakšne podatke. Ali je res prišlo do državnega udara, gre za psevdo državni udar, ali je to preprosto nova spolska strmina, po kateri drsijo zadovoljni smo bili, ko je nova, prevzela, nova vlada prevzela oblast. Kaj pa sedaj? Evropska unija si želi zagotoviti stabilnost v tej državi, zelo veliko denarja smo namili za to, veliko truda smo uložili, ampak eh, zdi se, da to ni bilo dovolj. Lepo prosim, če podate analizo. Gospod Vajgl, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospa Ashton vaša kratka izjava po sestanku z Janukovičem je veliko prispevala k realistični oceni razmer v Ukrajini. V zadnjih nekaj dneh smo slišali izjave v slogu, da je padla nova železna zavesa, da bomo spet imeli hladno vojno in tako naprej. Takšne ocene, po mojem mnenju, ne, pripomorejo k temu, da bi lahko resno in odgovorno ocenili usmeritev Ukrajine. No, zadnje je to evropska država in bi morala biti na poti k Evropi. Mislim, da v Ukrajini nista dve polovici, evropska in ruska polovica. Ne, gre za dva dela, kjer en del uporablja ukrajinščino, na vzhodnem delu pa Ukrajinci upravljajo ruščino. In to je to. Prebral sem nekaj anket, ki pravijo, da na vzhodu in zahodu približno enako ljudi meni, da bi bila Evropska unija oziroma Rusija prava perspektiva. Čestitam vam, mislim, da ste res pokazali modrost in uh, občutek za realnost, za vašo oceno. Hvala. Kolega Milan Mon. Milan Mon, izvolite. Presidente, eh, breve mi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Zamujam, gospa Ashton, in zato se opravičujem. Ne vem, ali sem kaj zamudil, ko ste govorili o kosilu za gospodom Lavrovom. Morda lahko kaj poveste o tem, mislim, da je to zelo pomembno, še posebej, ker je bilo to takoj po vrhu Vilni. Drugič, kakšno mnenje imate o pobudi Evropskega parlamenta, ki jo je sprejela večina parlamenta, da bi v okviru preiskave, ki jo opravlja odbor Libe, o primeru Snowden in eh, o vključenosti agencije NSA, da bi v to dejansko vključili vprašanje za gospoda Snowdena. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Hvala lepa, gospod Tonino Picula. All, like to... Hvala lepa. Najprej vam čestitam za to, da ste tako zavezani k temu, da sta Srbija in Kosovo sedla za isto mizo in da so pogajanja še vedno živa. Po drugi strani pa obžalujem dejstvo, da je status Bosne in Hercegovine ostal enak. To je žalostno, kajti država je v dolgem patu. Reforme v BIH so nujno potrebne in jasno je, da moramo začeti govoriti s političnimi voditelji, zato da bodo začeli resno delati v imenu državljanov in v imenu evropske prihodnosti upam, da s tem, ko se poslavljamo od leta 2014, da se s tem poslavljamo tudi od te post-dejtonske strukture. To je edina država na Balkanu brez prave evropske perspektive in konsenza v državi. Gospa Ashton, zanima me, kaj menite, da se bo zgodilo z Bosno v letu 2014, kajti tam bodo takrat volitve. Razsodba Sedič, Finci, prav tako ni bila izvedena tako, kot je treba. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Antonijo Panceri. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, da ste z nami, gospa visoka predstavnica in vem, da ste dosegli napredek na številnih področjih. Imam tri vprašanje in prošnje za vas. Razumem, da so razlike med državami članicami in eh, vem, da ima, obstajajo neke pomisleke glede intervencije Francije v afriškem kontinentu. Uh, Eh, seveda upam, da eh, vse to poteka v okviru rezoluciji Združenih narodov, vendar ta francoska prisotnost, eh, ki ima ali nima podporo Evropske unije, lahko privede do percepcije kolonializma, torej da so nekdani kolonialisti, tiste države, ki so tam bile kolonialistične, se vračajo v te države oziroma svoje kolonije. To je izredno eh, komplicirano vprašanje in lahko nosi seboj nezaželene učinke. In potem Zahodna Sahara. Po moje je vendarle prišel čas, da to bolj odločno postavimo na dnevni red v Evropi in zato me zanima vaša ocena v tem smislu. Mm, mm, grazie, mis Ljubčeva, Ljubčeva, o Ljubčeva. Gospa Ljubčeva. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън. Пале лепа, господ председател, госпожа Аштън, говорила бом у българщини. Zelo zadovoljna sem s tem, kar ste eh, storili vi in zadovoljna sem z delom vaše službe za zonanje delovanje. Hvala lepa za to, kar ste storili v zvezi z Srbijo in Kosovo. Mislim, da na Balkanu potrebujemo integracijo in vaše prizadevanja so zelo pomembna. Zato merim, da vam je treba čestitati. Več truda bi morali uložiti tudi v nadaljnjo Jugoslovansko republiko Makedonijo mislim, da bi morali sprožiti pogovore tudi s Turčijo, še posebej, kar zadeva politične izjave premijeja Erdogana v zvezi z balkanskimi državami. Balkanske države so bile res užaljene nad njegovimi izjavami. Še posebej zaradi otomanske preteklosti. Ukrajina. Vsi smo zaskrbljeni zaradi dogodkov tam pred kratkim sem bila v Gruziji in eh, med drugim smo govorili predvsem o tem. Vsi so spraševali, kaj se bo zgodilo v teh pogajanjih, ali bodo Ukrajinci podpisali ta sporazum, ali bo prišlo do novih pogajanj, kaj se dogaja, kaj s temi novimi merili, ki so bila postavljena. Rusija. Samo menim, kakor ste povedali vi, mislim, da morajo biti odnosi z Rusijo pravi in kaj boste storili za to, da bomo to dejansko tudi dobili. Hvala, gospod Konsari. Hvala lepa. To je zadnje vprašanje. Prihajam iz severnega dela Finske, kjer živi Božiček. Moje vprašanje je, kaj naj vprašam Božička, kaj si želite? I changed my question. you have the floor for answers. <laughs> Thank you very much uh, again. Let me try and. Hvala lepa. Poskusila bom biti čim bolj podrobna. Veliko vprašanj ste mi zastavili. Gospa Gabriel, začeli smo z vami. zaskrbljeni ste, da M23 izginja v DRC-ju. Mislim, da moramo pokazati svojo prisotnost. Mislim, da ste imeli v mislih našo spremembo. Sedaj nimamo več struktur za upravljanje s krizo, ampak uvajamo bolj dolgoročni pristop, posvečamo se upravljanju in varnosti eden od vidikov naših misij, ki me vedno skrbi, je, da imamo misije z rokom izteka. Včasih pač tega ni bilo in misije so takle, dokler ni zmanjkalo denarja. Sedaj pa poskušamo doseči naslednje. Poskušamo, da bi misije imele določeno časovno obdobje delovanja, potem pa bi jih zaključili. In to je primer tega, po petih letih bomo sedaj spremenili vlogo tam, ne bomo več upravljali krize, ampak se bomo posvečali dolgoročnemu razvoju. Tukaj ima komisija zelo pomembno vlogo poskrbeti. Moramo, da bo ta prehod čim bolj gladek. Roberto, najlepša hvala za vaše delo na Severnem Kosovu. Vem, da ste se vrnili in menili ste, da vam je to dalo nov zagon, novo energijo. Imeli ste zelo pomembno vlogo pri oblikovanju Evropske službe za zunanje delovanje in zato se vam brat tako zahvaljujem. Pregled je bil uh, zasnovan namensko, kakor sem povedal gospodu Salafranki. Preučili smo kratkoročne cilje, ampak institucijam smo prav tako dali jasno vedeti, kaj se morajo odločiti v prihodnosti. Nismo zajeli vsega. In tega nismo storili tako, da bi okolišili, ampak smo se želeli odločiti, kaj moramo storiti, da bo Evropska služba za zonanje delovanje v prihodnosti delovala bolje. Naše delo še ni zaključeno. Osnove so dobre, ampak čaka nas še veliko dela. Naprimer, podali ste primer napotenih delavcev v okviru SSD-ja. Določene stvari so, ki bi jih sama želela storiti z uporabo lastnih sredstev SZD, ampak tega ne morem, ker sredstev nimam dovolj. Denar moramo poskušati porabljati pametno v težkih gospodarskih časih. Poskrbeti moramo, da bomo sredstva, ki jih dobimo, uporabili kar najbolje. Ampak v zadnjih letih smo obravnavali več pomembnih vprašanj. Imeli smo delegacije v Libiji, v Mjanmaru, Burmi, naprimer. V prihodnosti pa bomo morali postati še pametnejši pri porabi sredstev. Določeni elementi v tem pregledu nam bodo pri tem pomagali. Hvala lepa, vem, da nas podpirate in upam, da boste še naprej ostali pri svojem. Govorili ste o teh eh, bojnih skupinah v okviru SVOP-ja. Zelo zanimivo je preučiti nabor instrumentov, kako jih imenujemo. Poskusiti moramo poskrbeti, da bodo čim bolj učinkoviti. Kar zadeva francosko misijo, smo v tesnem stiku s Francijo. To je misija, ki jo je sprožila Francija. Mislim, da to nima nobene zveze s kolonializmom, mimo grede, ampak eh, dejansko želijo poskus, poskusiti pomagati državi do napredka. Trenutno Francija želi zagotoviti dvostransko pomoč posam, strani posameznih držav. Gospod Hollande bo na Evropskem svetu jutri to prav gotovo povdaril. Eno od področji je zelo zanimivo, a zelo zahtevno. Kako bi onemogočili postopek odločanja, ki vključuje 28 članov, tako da bi bil ta postopek hiter in učinkovit? Razlogov za to je več. Ko Za isto mizo sedajo ljudje iz različnih držav in ko gre za izvajanje skupne misije, potem se stvari zapletejo. Pravila, eh, delovanja, učinkovito načrtovanje in tako naprej. Tega zaenkrat še ne zmoremo pri takšni hitrosti, kot bi si želeli. Mislim pa, da je celo pomembno tudi, da imajo države članice še vedno glavno besedo pri tem, kajti one pošiljajo svoje ljudi, včasih tudi v zelo tvegana območja. Ne smemo pozabiti, da mora ta mreža delati in da mora biti seveda zasnovana na konsenzu. Francija je poskusila poskrbeti za dvostransko podporo, ampak že od začetka sodeluje z Evropsko unijo. Govorimo o tem, kaj lahko Evropska unija stori za to, da bi jih podprla. Enako velja za Mali. V Maliju smo imeli misijo usposabljanja in v Maliju vse skupaj deluje tako, kot je treba. Zagotavljamo tudi dolgoročno podporo in pomoč. To je, po mojem mnenju, dober primer tega, kako lahko učinkovito delamo. In seveda smo razmislili o vseh možnostih. Gospod Šulc, vprašali ste me, ali bo Ukrajina morala prekiniti stike z Evropsko unijo. Mislim, da ne. Nobenih sledi dokazov ni v tej smeri. In mislim, da si oni tudi tega ne želijo. V vzhodnem partnerstvu moramo razmisliti o tem, kako bi lahko poskrbeli, da se bodo države lahko same odločile tako, kot želijo. Pomagati jim moramo pri tem. Ponudili smo se za medijacijo. Sama sem govorila s predsednikom, pripravljena sem bila na to in tudi on je govoril o moji udeležbi. Rekla sem, da bi to z veseljem storila, če bi to njemu koristilo. Zelo pomembno je vedeti, kakšno vlogo nam bodo predlagali. Ko sem govorila z predstavniki opozicije, sem povedala, da obstaja za nas veliko potencijalnih vlog. Lahko smo glavni pogajalci, medijatorji. Tudi sama upravljam različne vloge po različnih koncih sveta, vedno imam drugačno vlogo in jasno morajo povedati, kaj si želijo od nas. Benega vprašanja pa ni, da bo veliko ljudi, ki so zelo sposobni, zelo pripravljeni na to, da jih jim pomagajo. Z, ti ljudje prihajajo iz Evropske unije, iz naše službe in tudi od drugot. Pripravljeni smo na to. To bo zelo pomembno. Oni morajo ugotoviti, kaj želijo od nas, če se bodo za to odločili. To je zelo pomembno. Gospod 4. Bosno in Hercegovino. Tako pač je. Zelo veliko dela smo uložili v to, sodelujemo z vlado, imamo zelo poglobljene pogovore z njimi, kako bi se dali dosegli napredek. To je bilo pred nekaj dnevi. Štefan Füle je veliko dela vložil v to, da bi združili voditelje in da bi dosegli napredek v zvezi s sodbo Vendar mislim, da moramo še enkrat razmisliti o tem, kako bi to državo podprli, kajti obstaja nevarnost, da bo država zaostala. Prav tako se pojavlja vprašanje, kako bi lahko strokovno znanje v tej regiji bolje izkoristili. Vlade se približujejo Evropski uniji. Naprimer, uspešnost Srbije in Kosova je le primer tega. Vsi so rekli, da to ni mogoče, pa vendar smo to storili. Kako bi lahko razvili neke vrste strategijo za Bosno in Hercegovino, da bo dosegla napredek? ne smemo dopustiti, da bo obtičala. Kakorkoli že, strinjam se z vami. Razmisliti moramo tudi o učinku vzvoda, kako ste dejali sami, tudi regije imajo določen učinek vzvoda. Vendar mislim, da bi morali poskrbeti, da bo celoten Zahodni Balkan naredil korak bliže Evropski uniji. To bo visoko na dnevnem redu v naslednjem letu. Želim si, da bi ljudje imeli boljše pogoje, visoko stopnje brezposelnosti, veliko je drugih vprašanj. Tudi sami ste povedali, da se bližajo volitve. Veliko hvala lepa za vaše pismo, to je bilo zelo lepo od vas. V Ženevi 2 bomo, po mojem mnenju, imeli zelo pomembno vlogo. Razloga sta dva. Prvič, vedno znova smo zahtevali Ženevo 2. Že več let povdarjamo, da moramo imeti politični proces. Veliki podporniki procesa Ženeva 1 smo bili, Pierre Vimont je aktiven tam tudi gospod Ibrahim je igral pomembno logo v pripravah za Ženevo 2. V Ženevi se bomo spet sestali ta teden, zato da bi pomagali Združenim narodom, da bi se to tudi zgodilo. Prav gotovo imamo pomembno vlogo pri tem, da združujemo civilno družbo in prizadevamo si za to, da bi ženske bile del vsake delegacije. Združni narodi vedno znova ponavljajo, da pri, pričakujejo, da bodo v delegacijah tudi ženske. To je zelo pomembno. Videti pa moramo, kako se bo delo nadaljevalo. Vedeti moramo, da smo mi največji donator in tudi največji podpornik v smislu humanitarne pomoči. To vlogo bomo imeli in zelo pomembno bo, da sodelujemo z vsemi za to, da poskrbimo, da bo to uspešno. Južni Sudan. No, težko je vedeti, kaj točno se dogaja tam. SPLM je neznanka, trenutno poteka krizni sestanek, eh, zadnje informacije mi niso na voljo, zato ker mi jih delegacija še ni posredovala. Letališče je zaprto, zračni prostor je blokiran, veliko dela poteka, preprosto z namenom, da bi podprli še posebej človekoljubne delavce, ki so v velikih težavah. Vendar gre za sporadičen pojav, ne vem, ali je vse skupaj ušlo nadzoru iz džube. Čakamo na informacije zunanjega ministra, tudi etiopijsko ministrstvo govori z predstavniki Južnega Sudana, v stiku s njimi bomo spet danes zvečer. Zadeve so zelo spremenljive, vsakič, ko dobim poročilo z te države, se zadeve spremenijo. Zato ne vem, kaj se bo zgodilo, vsekakor pa me to skrbi, kakor ste dejali. V to smo vložili zelo veliko. Misija je tam, ki je opravila veliko dobrega dela, tudi delegacijo imamo tam, ki je zelo. Angažirana, vsi so na varnem, vendar poskrbeti moramo, da bomo dosegli napredek, zagotoviti moramo mir in predsednik mora poskrbeti za to, da se bodo zadeve pomirile. Mislim, da to tudi počne. Gospod Vajgl, omenjali ste Ukrajino. Ljudje pravijo, da gre skoraj za dve različni entiteti v tej državi. Sama razmer ne bi opisala tako. To je država, ki ima močne odnose v obe smeri. Veliko držav na vzhodu od Ukrajine je navezanih predvsem na Rusijo. To je njihov glavni trg. Tako je logično in tako bo tudi ostalo. Drugi deli države so morda obrnjeni kam drugam, morda tudi k Evropski uniji. Mislim, da je zelo pomembno, da pri razmisleku o nadaljevanju poti upoštevajo, da nikakor ne preprečujemo njihovih tesnih odnosov z Rusijo in tesnih gospodarskih odnosov z Rusijo. To je zelo pomembno. Vendar želimo, da razvijajo strategijo, ki bo veljala za celotno Ukrajino. Ne želimo si, da bi ta strategija razdvojila državo. Gospod Milan, vprašali ste me o kosilo z Sergejem Lavrovom. To kosilo je bilo zanimivo, če lahko tako rečem. To so priložnosti, ko poskušamo doseči svoje. Prvič, govorili smo o vrhu, ki nas čaka januarja in eh, o možnosti, da bi imeli strateški pogovor o razvoju odnosov z Rusijo in tudi o dvostranskem delu, ki ga izvajamo. Prišlo je do zanimivih premikov v zvezi z novim sporazumom. Upam, da bo dejansko prišlo do nekih premikov, zato da bi lahko začeli govoriti tudi o trgovinskih in naložbenih vidikih tega sporazuma. Upam, da se bo to zgodilo in da bomo v naslednjih tednih že lahko želi prve sadove. Rusija si jasno želi močne odnose s svojimi sosedami, Carinska unija je za predsednika Putina pomemben političen in gospodarski projekt in tudi odnosi z vzhodnimi sosedami, s katerimi imamo tudi mi odnose, so zelo pomembni za tudi njih. Jasno pa moramo povedati, da ne gre za vprašanje ali ali lahko imajo dobre odnose z obemi To pričakujemo od držav, lahko imajo dobre odnose z Rusi in z nami. Želimo pa, da bi te države videle, da lahko dobre odnose z nami in Rusi prinesejo samo prednosti. Vprašali ste me o tem, kaj menim o povabilu gospoda Snowdnu. Ne vem, to je odvisno od vas, ne od mene. Sodelujemo z ZDA v zvezi z vprašanji NSA. Ko sem bila v Beli hiši, sem uh, nacionalnega svetovalca za varnost vprašala, tudi o tem, jasno je iz vseh pogovorov in vseh poročil Vivian Redding in drugih, da ta vprašanje učinkovito poskušamo rešiti. Gospod Picola, omenili ste Bosno in Hercegovino, res je. Zelo sem zadovoljna, da je to spet na dnevnem redu. Kakor sem povedala, imeli smo dolgo razpravo o tem, kako bi lahko eh, s kolegicami in kolegi iz držav članic in iz službe za zonanje delovanje dosegli napredek kako bi pokazali še enkrat, da je njihova prihodnost z nami. Regija se pomika v Evropsko unijo, Evropska unija ponuja nekaj zelo dobrih priložnosti, vendar jasno je, da bodo morali rešiti določena temeljna vprašanja. Sadež Finči je prav gotovo del tega, ampak to ni edini problem. Poskušati moramo poskrbeti tudi, da bo politično vodstvo po vsej Bosni in Hercegovini začelo sodelovati, zato da se bodo začeli spopadati z političnimi in gospodarskimi izzivi. Upam, da se bomo k temu vprašanju še vrnili. Upam, da bo država dosegla napredek. Gospod Panceri. Srednja Afriška republika in francosko posredovanje, mislim, da to nima samo zgodovinskega konteksta. Zahodna Sahara, sodelujemo z Združenimi narodi, vedno smo sodelovali in še vedno imamo namen sodelovati tudi v prihodnosti. Veliko vprašanj, ki se odpirajo z številnimi, z številnimi državami, je pač takšnih, da imajo določene države članice zgodovinske povezave s temi državami. To je moč pričakovati in tudi spoštovati. To pomeni, da imamo na svetu za zvonanje zadeve, naprimer, veliko izkušenj, vse od Latinske Amerike do soseščine, do Afrike in Azije. Imamo izkušnje, stike, povezave, zgodovino. To doda k bogatstvu naših eh, možnosti, ki jih imamo. Gospa Ljubčeva, Zastavili ste več vprašanj. Govorila pa bom predvsem o Turčiji in Rusiji ter Ukrajini. O tem sem sicer že veliko govorila. Turčija je zelo pomemben partner za veliko dela, ki ga opravljamo na področju zonanje politike in soseščine. Ko smo govorili o Bosni in Hercegovini, je del razprave seveda namenjen tudi Turčiji. Turčija je pomembna, saj ima odnose z Zahodnim Balkanom aktivno sodelujejo z nami pri tem, ko podpiramo Zahodni Balkan na poti k tesnejšim odnosom z Evropsko unijo. Enako velja tudi za odnose z Iranom. Njih torej obravnavam kot eh, del razprave, kakor velja tudi z drugimi državami, ki poskušajo doseči napredek. Kaj si želim od Božička? No, želim si nekaj lepših božičjo, še posebej za ljudi v Siriji. To je tisto, kar si želim. Hvala. Alto reprezentante. Hvala lepa, visoka predstavnica. Če že govorimo o božiču in ko ste dejali, da gospod Barozo govori z etiopici, lepo prosim, da ga prosite, da izpustijo politične zapornike gospo Alemo, ki trpi v zaporu z rakom na dojki, krvavi in uh, mislim, da je to zelo velika grožnja. Hvala. Kakšna altra richiesta? Če kdo javi k besedi? Hvala lepa. Impegno, e la... Vsem eh, hvala za vse, kar ste naredili in za to, da ste prišli.